Drage kolegice in kolegi, prehajamo na glasovanje. In sicer bomo začeli z poročilom kolega Valkar Selsiza. Počakali bomo še nekaj sekund, da se boste vsi posedli. in sicer poimensko glasovanje. Kolega Datmoc. Uh, Gospod predsednik, uh, zanima me samo, ali je v redu, da čestitamo nekdanjemu predsedniku komisije, gospodu Barosu, za imenovanje pri Goldman Sachs. And also to express my concern. Rad bi izrazil tudi svojo skrb, da njegova pokojnina eh, predsednika, nekdanjega predsednika komisije ni dovolj. Ali je s tem vse v redu, gospod?